še pri tem. Moramo priti na koncu do dobrega sporazuma za Rusijo. Hvala za vaše razprave. Najlepša hvala, Hanes. Čestitam za to odlično poročilo in za sodelovanje v razpravi. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Egiptu. Sporočili so mi, da bo vlogo visoke predstavnice odigrala naša draga prijateljica gospa Kozaku Markulis, ki je ministrica. Cipra za evropske zadeve, ki jo presrčno pozdravljamo. Gospa ministrica, vi imate besedo za predstavitev vaše izjave. Izvolite. You, Hvala, gospod predsedujoči. Poslanke, poslanci. Vsi z vse večjo zaskrbljenostjo sledimo notranjemu položaju v Egiptu. Prejšnji teden smo bili priča eh, nasilnim spopadom, več smrtnih žrtev in več sto ranjenih je bilo. E, situacija in napetosti med podporniki predsednika Morsija in zagovorniki nacionalne fronte je v slepi ulici. Gracias. vprašanje ki se nam pojavlja je kaj se dogaja z demokratskim prehodom egipta ponedeljek smo se na svetu za zunanje zadeve pogovarjali o situaciji v egiptu ministri so se strinjali da je treba zaustaviti eskalacijo Eh, napetosti in spopadov in najti skupni konsens. Egipt potrebuje močno ustavo, ki bo zastopala vse Egiptos, egipčane. Dovolite, da najprej ponovim nekatere dogodke, ki so vodili v to politično krizo. 22. novembra je predsednik Morsi izdal ustavni dekret, s katerim je sam eh, začel ustav, izvajati ustavni nadzor. 30. novembra je eh, ustavna skupščina, v kateri imajo večino, pre, sprejela ustavo. Referendum o ustavi je bil razpisan za 15. december. Sledile so demonstracije obeh taborov. Najprej so bile te mirne potem pa so se žal spremenile v nasilje prejšnji teden. Prejšnji četrtek je predsednik Morsi nagovoril uh, egipčane in pozval k pogovorom, vendar je svojo ustavno izjavo ohranil in ustraja na datumu za referendum. Nacionalna fronta rešitve, to je glavni opozicijski blok, ki jo sestavljajo tako liberalne kot tudi posvetne stranke, sključno z Amrom Muso in Mohamedom Albaredajem, prejšnjima kandidatoma za predsednika, je zavrnila te pogovore, zato ker pač eh, druga stran ni sprejela ničesar, da bi eh, naredila korak v pravo smer, naprimer ustvarila novo ustavodajno skupščino. V soboto po dialogu, na katerem so se zbrali, šest, se jih je zbralo 60 vodilnih političnih eh, predstavnikov, vendar ne nacionalne fronte, je predsednik Morsi eh, popustil in rekel, da bo dal novo ustavno izjavo. Vendar referendum je ostal eh, predviden za 15. december. Situacija pa je vendarle zaradi tega mirnejša. Fronta za nacionalno rešitev je danes objavila, da bo sodelovala na referendumu za ustavo in v kampanji za glasovanje proti. To daje novo legitimnost temu referendumu. Ker zadeva gospodarstvo, Egipt je za enkrat zamrznil za en mesec posojilo mednarodnega denarnega sklada. To ni dokončna rešitev, videli bomo, kako se bo situacija razvijala. Poslanke in poslanci, visoka predstavnica, podpredsednica Kati Ashton in posebni predstavnik EU Bernardino Leon, pa tudi delegacija EU v Kajru, ostajajo v stiku s glavnimi političnimi protagonisti. Med drugim tudi z Mohamedom Amro, zunanim ministrom. V vseh teh stikih povdarjamo, da je treba pomiriti situacijo in začeti se spravo. Glede na polarizacijo v Egiptu in nasprotovanja med strankami je to pravi pristop. Sveda so tudi vse strani zelo občutljive na vsako zunanje omešavanje. V sredo je visoka predstavnica, podpredsednica Ashton, v javni izjavi povdarila, kako pomembno je, da Egipt nadaljuje z demokratično tranzicijo in da, da začne vse obsegajoč dialog. Če se vrnem na začetno vprašanje, kar zadeva demokratični prehod v Egiptu, lahko rečemo, da pač eh, eh, razvijanje demokracije ni možno narediti čez noč. Mnogi ste to videli v svojih lastnih državah. Zgraditi globoko in trajnostno demokracijo je pač dolgotrajen proces. Ta zahteva trdo delo, odločenost in veliko energije, pa seveda tudi potrpljenje. Tako na domačem, kot tudi na mednarodnem eh, odru. Včasih sprejemamo odločitve, ki morda m, mm, kasneje se izkažejo kot nepremišljene. Eden od kolegov je v ponedeljek na svetu za zunanje zadeve rekel takole. Tranzicija je vedno bila nekaj zmeden, zmedenega in včasih eh, pomeni sprejemanje odločitev, ki eh, ločujejo, ne pa združujejo. Ampak treba je upoštevati vedno zahteve opozicije. Mislim, da ta izjava zelo dobro povzema situacijo v Egiptu. Sedaj morajo vodilni se resnično vključiti v vseobsegajoč dialog, da bodo našli soglasno rešitev, ki jo bodo sprejeli vsi. Treba bo graditi tudi zaupanje, kar zadeva zaveze Egipta k demokratičnemu prehodu. In ponavljam, zelo pomembno je, da Egipt dobi ustavo, ki bo predstavljala vse egipčane ki bo zagotavljala človekove pravice za vse, ne glede na vero, spol ali katerokoli drugo značilnost. Ljudje so umirali na Tahrirju, pa tudi drugot, v legitimni zahtevi po političnih in uh, družbeno-ekonomskih pravicah. Nikoli ne, tega ne pozabimo. Poslanke in poslanci, Egipt se danes sooča z zelo zahtevno situacijo vendar sami morajo najti rešitev za njo. Egipt pripada egipčanov, egipčanom in seveda nihče od zunaj jim ne more usiliti rešitve. To, kar sedaj lahko naredimo, je naslednje. Pokažemo lahko, da Evropska unija podpira egipčanski narod v demokratični tranziciji. Še naprej pa bomo uh, pozivali k vseobsegajočemu dialogu in eh, rešitvi, ki bo eh, zasnovana na soglasju. Izogniti se treba vsakemu nasilju. Evropska unija mora tudi jasno predstaviti svoja pričakovanja za demokratično tranzicijo. Pri tem je zlasti treba se spomniti na eh, skupno delovno skupino, 13. in 14. novembra, v kateri ste tudi sodelovali. Ta delovna skupina je m, mm, pomenila nov trenutek v r, sodelovanju med Evropsko unijo in Egiptom, zasnovanem na spoštovanje človekovih pravic in dobrega upravljanja. Najlepša hvala, gospa ministrica. Sedaj gremo na sklop govornikov, ki govorijo v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Preda v imenu politične skupine PPE. Dve minuti in pol imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Ministrica komisarka, vesel sem te današnje razprave o razmerah v Egiptu. Gre za nujno razpravo, kajti Egipt se nahaja v nevarni situaciji. Dogodki se hitro odvijajo, vendar ne v smeri, ki smo si je zaželeli, ne v smeri stabilne demokracije, zasnovane na načelih pravne države in spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Z vsakim dnevom, ki preteče, obžalujem, da smo vse dalje od teh ciljev. izjava oziroma dekret predsednika Morsija žal omogoča prijetje eh, civilnih državljanov in eh, sojenje letem na vojaških sodiščih. Čeprav je predsednik Morsi sicer ta dekret, eh, dekret o tem, da postane se mogočni predsednik umaknil, pa vendarle obstaja še veliko problemov. Egipt je danes bolj razdeljen kot kadarkoli v preteklosti. Ne gre za to, da je kdo lahko za ali proti predsedniku Morsiju. Gre za globlje razlike, ko gre za vlogo vere v javnem življenju. In eh, ta prepad ne moremo premagati z usiljevanjem neke ustave, ki ne upošteva vseh. Ustave, ki jo pripravijo brez eh, širokih posvetovanj in če eh, ta ne zagotavlja človekovih pravic. Zaustaviti je treba avtoritarne trende v egipčanskem režimu. Edina pot iz krize je vključiti vse v pogovore o prihodnosti. Pred nedavnim je vojska čez noč prekinila pogajanja z opozicijo v Egiptu. Ustavni referendum bo potekal kljub vsem, vsej zmedi in kritikam v zvezi s to odločitvijo. Zmeda vlada v Egiptu celo v zvezi z datumom referenduma. Žal to, kar se danes dogaja v Egiptu, je bolj neka farsa demokracije kot eh, prava demokracija. Najlepša hvala, gospod Preda. Eno minuto in pol časa ima gospod Panceri v imenu socialist. Hvala, gospod predsedajoči. Trenutne razmere v Egiptu, politične razmere, so nekaj, kar je treba neprestano spremljati. To, kar se dogaja v zadnjih dnevih, je treba kritično oceniti, moramo pa pripraviti tudi neke smernice, ne samo, da kritiziramo. Egipt je seveda zelo pomemben za stabilnost celotne regije, v kateri se nahaja, pomemben pa je tudi, pri vzpostavitvi miru med Palestino in Izraelom, palestinci in Izraelom. Prihodnji dnevi bodo pomembni, ampak eh, zaradi uh, ukrepanja predsednika v zadnjih dneh in tednih je prišlo do zelo nemogočega položaja. Ne moremo si zamisliti demokratične tranzicije v Egiptu, ki bi na tej podlagi potekala ne more biti zasnovana na logiki, da tisti, ki so zmagali na volitvah, imajo absolutno moč in vpliv. Evropska unija mora ugotoviti, da v eh, predlogu ustave obstaja ogromno pomankljivosti, ne zastopa vseh v Egiptu. Zagotoviti je namreč treba, da bo ta prehod nekaj, kar bomo bolje obvladali in kjer bo vojska imela manj vloge. Tako komisija kot tudi mednarodna skupnost eh, morata tu odigrati bolj pomembno vlogo, kajti to je v interesu tako sveta kot tudi nas, da Egipt eh, postane demokratična država. Hvala. Hombre. Besedo ima gospa Šake za dve minuti v imenu skupine Alde. President, thank you, commissioner predsedujoči, komisarka, kolegice, kolegi. Ponovno pozivamo predstavnico Ashton, da naj prevzame neko vodilno vlogo. V preteklosti so lansko leto so afriški narodi zahtevali pravico, eh, temeljne človekove pravice in tako naprej. In ko smo jih podprli, smo videli, da jim je to dosti pomenilo obljuba, da bomo demokratične reforme nagradili z več finančne pomoči, je sicer se začela uresničevati, vendar eh, s težavo. Predsednik Morsi je naredil eh, zelo slabo, ko je sprejel te zadnje odloke. Sedaj ima več moči on sam, kot jo je nekdaj imel eh, nekdanji egiptovski predsednik. Egipčani ne zaslužijo tega vodstva, ki je neizkušeno, vendar uh, hlasta pomoči. To, kar počenja, je nevzdržno. Um, Egipt potrebuje vladavino prava. Vendar tedne in tedne je trajalo, da smo mi v imenu Evropske unije sploh kaj uh, rekli. Novembra je visoka predstavnica izjavila, da bomo zamrznjena sredstva vrnili Egiptu. To je zelo, zelo nepremišljena odločitev. Partnerstvo z Egiptom je za nas pomembno. Pomembno je, da uh, prosperirajo narodi v naši okolici. To je dobro tudi za nas, vendar moramo blagostanje zagotoviti vsem egipčanom. Razočarana sem, ker Evropska unija ni bolj odločno delovala. Ni opozoriti je treba vodilne v Egiptu, da so obljubili nekaj drugega, kot je to, kar sedaj izvajajo. Mislim, da se moramo začeti prenehati sprevedati o pogojnosti naše pomoči. Hvala lepa, gospa Šake. V imenu skupine zelenih ima besedo gospa Sarčentini za minuto in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči kaj lahko človek stori, ko prijatelj počenja nekaj, česar ne more razumeti. Kaj lahko naredimo, ko država, ki poskuša postati demokracija, postane tako polarizirana, da kompromisa ne more več doseči. Delovna skupina z, in gospa Ashton smo bili nedavno v Egiptu pogovarjali smo se s parlamentarci v Egiptu in povedali smo jim, da kompromis pomeni enkrat narediti korak naprej, enkrat pa nazaj. In če tudi se ne strinjamo s sogovornikom, je treba najti kompromise. To žal ni del kulture v Egiptu. Država kot da je skrenila z normalne poti. Skrbi me delovanje predsednika Morsija. Vem pa, da če prijatelj naredi nekaj nenavadnega, mu je treba povedati resnico v oči. Predsednik Morsi poskuša v treh tednih sedaj uveljaviti ustavo. To je popolnoma nerazumno. Vendar je še vedno eh, naš prijatelj, ki mu je treba pomagati. Diplomacija preko megafona mislim, da ne bo pomagala Evropski uniji zagotoviti spoštovanje vladavine prava v Egiptu. Zato prosim uh, eh, gospod Ashton in gospoda Füleja, da še naprej ustrajata, pogojujeta podporo Egiptu, uh, vendar čez noč ne moremo pričakovati demokracije. Najlepša hvala, Judith. V imenu skupine EKR ima besedo dr. Tenok za mnogo. No, hvala, gospod predsedujoči. Zgodovina nas uči, da revolucija ni transformacija, temveč tranzicija čez noč ni moč vzpostaviti demokratičnih institucij, ampak to, kar počenje Morsi, je treba obsoditi. Ta uh, nova ustava, ki jo predlaga, naj bi vse uh, niti um, predala njemu in uh, islamskim bratom. Na ta način uh, se o, ne more niti pravosodje razvijati, kot je treba. Zaradi tega se ljudje upirajo. In prišlo je očitno do delne omaknitve tega dekreta, ki ga je sprejel Morsi ko bo referendum sedaj eh, organiziran o ustavi, je videti, da bo eh, opozicija sodelovala, da jih ne bo bojkotirala, kar morda je nekaj obetajočega. Versko svobodo koptov je treba spoštovati, kar je treba vedno znova poudariti, tako da ne bo šerjatsko pravo edini temelj ustave. Najlepša hvala v imenu skupine Evropa za svobodo in demokracijo ima besedo gospod Belder za eno minuto. Hvala, gospod predsedajoči. V pogovorjih, ki sem jih imel z krščansko manjšino v Egiptu ta in prejšnji teden, je postalo jasno, da so proti novemu osnutku ustave. Seveda niso sami pri tem stališču če človek natančno prebere ta osnutek ustave, vidi, zakaj so eh, pripadniki krščanske vere in posvetnih eh, usmeritev nasprotovali tej ustavi. Člen 218 kodificira naprimer šerijatsko islamsko pravo. Člen 4 pa visokemu svetu klerikov daje edine pristojnosti za uh, tolmačenje zakonov in uh, veliko moči. Torej, na ta način naj bi islamski kleriki prevzeli velik, veliko nadzora nad pravosodjem, izvršno oblastjo in tako naprej. In kaj svet in komisija pravita na to? To je scenarij, ki ga je podprl predsednik Morsi, morda pa tudi voditelj islamskih bratov. Eh, Najlepša hvala. V imenu skupine GUE ima besedo gospa Mariza Matijaš. Hvala. Predsednik Morsi je dosežke arabske pomladi sedaj izlorabil v gradni svojega avtoritarnega režima pod nikakršnim eh, nadzorom pravosodne veje eh, ne bo, če bodo vse pristojnosti ostale v njegovih rokah. Predsednik eh, sedaj ustraja na ustavni reformi in to čez noč. Jasno je, da gre za razvoj novega avtoritarnega režima tudi iz uporabe vojske proti demonstrantom tistim, ki so uh, bili proti ustavnim reformam. Na ta način predsednik Morsi ustvarja nevarn precedens. Videti je, da je ta poskus izsiliti ustavo, ki so jo pripravili v devetih dneh in ne odraža družbeno-politične pestrosti v državi, ne more biti nič drugega, kakor usiljevanje dra, dva druga kandidata, uh, ko je, so potekale predsedniške volitve, sta dobila vsak po več kot 20 odstotkov glasov, kar pomeni, da bi ju bilo treba vključiti v delo uh, sedaj. To se ne dogaja. Upajmo, da se Egipt ne giblje v temno zimo. Turno. Najprej hvala Mariza. S tem bo ta sklop. Zaključen, zadnji ima besedo gospod Mulcer kot neodvisni poslanec. Hvala, predsedujoči. Ko se je postavil uh, predsednik uh, Morsi pred uh, sodnike, je povdaril, da je šerijatsko pravo tisto, ki bo edino uh, pomembno v Egiptu. Očitno gre za avtoritarni režim, ki ga gradi. upanje, ki smo ga imeli v zvezi z Egiptom v preteklosti, se je pretvorilo v m, mm, kaos, gospodarski propad. Jasno je še nekaj. E, nasilje je v neskladju z demokratičnimi načeli in uh, ljudje ne morejo ničesar. Seveda demonstrantov ne morejo označevati kar na pamet kot nasprotnike šerijatskega prava. Mislim, da se morajo v Egiptu vprašati, kaj se sploh dogaja. Evropska unija mora tukaj zlasti zaščititi eh, krščanske kopte v Egiptu. Hvala. Melce. Najprej hvala, gospod Melcer. tem smo zaključili skop govornikov v imenu skupin. Sedaj gremo na sklop poslancev v lastnem imenu. Prva ima besedo gospa Marija Gabriel. Dve minuti in pol imate čas. Merci, Hvala predsedujoči. Kolegice in kolegi, najprej moramo povdariti, da bo Evropska unija še naprej aktivna in da bo še pogumneje zauzemala jasne in odločna stališča v zvezi z Egiptom. Torej, potrebujemo budnost in dialog. Danes se mi zdi, da moramo najprej poslati v svet dve sporočili. Najprej sporočilo vladi v Egiptu. Odločili ste se za pot demokratizacije družbe, to ni lahka pot. Vendar ne morete zaradi tega takoj zauzeti avtoritarnih stališč in razočarati celotnega jebčanskega ljudstva, ki vam je zaupalo in ki ga ne morete kar tako zanemariti. Moramo še naprej poudarjati potrebo po političnem dialogu, ne obsojamo sicer vlade, vendar je treba vseeno razumeti, da mora vlada braniti osnovne pravice svojega ljudstva in ne sme izdati ljudstva, ki je jasno pokazalo svojo predanost demokraciji in zato moramo pozvati vse pomembne dejavnike svetovne politike, da stopijo skupaj in egipčanskim oblastem pokažejo, da je edina pot, ki vodi naprej pod demokratizacijo, spoštovanje človekovih pravic, gospodarske, socialne in ekonomske odgovornosti. In eh, le tako bo Egipt lahko zanesljivo stopil po poti napredka, pri tem pa ne sme pozabiti mladine. Za Egipt je Evropska unija zelo pomemben partner in zato jim moramo pomagati tudi pri razvoju v političnem smislu. Zato se zadeve 14. novembra ne smejo več ponoviti. predsedujoči prekinja govornico in pravi, da je prehitra, ker ji tolmači ne morejo več slediti. Tako da, če bi lahko upočasnila, bi bilo to dobro. Se opravičujem tolmačem, poskušala bom nadaljevati. Delovna skupina med Evropsko unijo in uh, Egiptom se je odvijala 14. novembra v Kajru in to bi bilo lahko dobro sredstvo za korak naprej za zagotavljanje stabilnosti, blagostanja in spoštovanja človekovih pravic ter vladavine prava. Delovna skupina bo še nadalje delovala in bo poskušala ugotavljati, kdo so tisti partneri, ki bi lahko pomagali pri konkretizaciji prednostnih nalog tako na področju politike kot gospodarskega razvoja. Le tako bomo lahko pripomogli k razvoju demokracije, ne da bi pri tem pozabili tudi nujno potrebni razvoj gospodarstva z ustvarjanjem novih delovnih mest in boljših pogojev za življenje za vse. Mislim, da lahko v sreznem partnerstvu dejansko pomagamo Egiptu, da se sooči z novimi izzivi, vendar je zato pomembno spoštovanje dialoga ob spoštovanju človekovih pravic. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala, Marija. Sedaj pa ima besedo za eno minuto pa eh, gospa Ana Gomeš. Egipt se sooča z z nevarnostjo, da prepočasi stopa po poti demokracije predsednik eh, Morsi in vojaške sile, so zavzele vlogo, ki je v nasprotju z demokracije. Predsednik je storil napako in mi bi se morali povezati z demokratičnimi silami, s tistimi, ki protestirajo na trgu Tahrir z ustavo ne bodo zaščitili vseh pravic. Večina prebivalstva zahteva pravice za ženske, za verske skupnosti in manjšinske skupnosti. Časovni načrt je vprašljiv in to ne bo pripomoglo k verodostojnosti ustave. Treba je storiti vse, da bomo preprečili avtokracijo v Egiptu verske oblasti in kolaps demokracije. Nujno je, da zagotovimo mir in red za civiliste. Vem, da demokratična tranzicija zahteva svoj čas in da so takšni procesi vedno polni nevarnosti. Sveda si želimo demokratičnega Egipta. To je pomembno za Egipt, vendar pa morajo tudi voditelji skrbeti za to, da bomo skušali doseči iste cilje. V Evropski uniji moramo reči, da je demokracija bistvenega pomena za Egipt in da mora predsednik Mursi spoštovati vse vrednote, tudi človekove pravice. Nisem te želel prekiniti, vendar pa te eh, tolmači ravno tako niso eh, mogli niso ti mogli slediti, zato prosim vse, da upočasnite hitrost. Tukaj delajo odlični profesionalni tolmači, ki ne morejo slediti temu, kar se prebere v dveh minutah, v resnici pa je besed za štiri minute. S tem se samo okrni čar naše komunikacije, da se ne naslednji. Zavedamo se, da je stanje v Egiptu naravnost katastrofalno, hkrati potekata institucionalna, usta, ustavna, demokratična, politična, ekonomska kriza in tukaj se sprašujemo, kaj se bo sploh dogajalo ob referendumu, o čem bodo glasovali, prihaja do številnih zlorab i videti je da su trenutno možda sve reprez, eh, reprezentacije oziroma predstavitve problematike, zato se sprašujem, kaj se v resnici dogajali, ko sploh kaj storimo eh, v tej klimi nasilja, v tem razkolu med eh, tistimi, ki so za islamske skupine, islamistične bojevnike in tistimi, ki so proti. Včeraj sem govorila z Mahmudom Saledom, znanim blogerjem po telefonu in mi je rekel, da bo ta referendum res usoden, vendar je vprašanje, kdo ga bo nadziral. Pomembno je opozoriti predsednika Morsija, da je treba oživiti dialog, slišati tudi, kaj meni opozicija in če je zato pomembno predstaviti ta referendum, zakaj ne. In demokracije se pač ne da graditi na nasilju in usiljevanju svojega mnenja. In res je, da ne moremo mi kot Evropski parlament eh, nikomor ničesar usiljevati, lahko pa jasno povemo svoje mnenje. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Provera za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Namen muslimanskih bratov in predsednika je jasen. Želijo ustavo, kjer bi šarija predstavljala bistvo vse zakonodaje in da bi muslimansko pravo predladano nad lajčnim pravom. Mohamed Baradej je dejal, da moramo počakati na boljši trenutek, da bodo muslimani zagrabili za orožje. Arabska pomlad v Egiptu se je sprevrgla v avtoritarni režim in to je v nasprotju s tistimi mladimi, ki želijo pravični režim. Treba je pregledati našo politiko podpore, brezpogojne politike in zahtevati demokratično tranzicijo, čeprav zgleda, da bo to nemogoče. Pomagati moramo tistim resničnim demokratom, ki morajo prevladati v Egiptu. Najlepša hvala, gospod Vigenin, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ko sem prebral to poročilo, sem doživel državi, predsednik zlorablja položaj, vojaki so zauzeli ulice, protestniki protestirajo, Mubarak je odšel, Morsi je prišel vendar pa smo, mislim, da smo se vsi nekaj naučili in če je to res, potem mora Evropska unija takoj ukrepati v tesnem sodelovanju z ZDA. Za delovno skupino v Egiptu novembra smo pokazali, kakšni bodo naši odnosi, če se bo spoštovala demokracija in če bodo še naprej potekale politične reforme. Sedaj moramo pokazati, kakšna je naša odgovornost, če se krši pravice ljudi in če se demokratični proces ustavi. Mi moramo podpreti demokratične sile in ključni trenutek je pred nami, ko se preizkuša naša vredostojnost. Zato ne razumem dejstva, da je svet za zunanje zadeve ocenil situacijo v Egiptu brez kakršnega koli sklepa. Mislim, da to zahteva dialog in odgovornost, če ne bomo spodbudili tiste, ki so na nevarni demokratični poti. Čez nekaj dni bo Egipt dobil dvomljivo ustavo, ki bo postala temelj za prihodni razvoj. Bo svet ukrepal in zauzel stališče? Vem, da se demokracije ne more zgraditi čez noč vendar pa se ne morem pretvarjati, da sem slep, če vidim, da se stvari odvijajo v drugo smer. Najlepša hvala, gospod Vigen, in sedaj pa ima besedo gospod Ziobro. Šondi, vani predsedujoči, razvoj vedažnje v Egipte zdaj še vzkazivač. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razvoj dogodkov v Egiptu je pokazal, da je politika gospe Ashtonove doživela svoj konec. Nekateri so opozarjali na željo islamistov, da bi razširili svojo moč. Gre za temačen scenarij, ki ga vidimo vsak dan. Predsednik Mursi je resno prekoračil napake tudi svojega predhodnika Mubaraka. Trud Lady Ashtonove v imenu Evropske unije pa ni prinesel želenih rezultatov. To pomeni, da potrebujemo spremembe, potrebujemo radikalni premik in se zoprstaviti signalom, ki jih dobivamo iz Egipta, kjer je ogrožena demokracija in pravna država. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Boris Zala za eno minuto. Kolegovia, Egipt je stale v revolučnom procese. Spoštovani kolegi, revolucije v Egiptu še ni konec. Ustava je boj tradicij, različnih prepričanj in verstev. Ne moremo primerjati Egipta z Evropo iz leta 1989. Takrat so se vzhodnoevropske države vračale v demokratično tradicijo. Egipt pa jo išče ustava v Egiptu ne bo nikoli idealen model za demokracijo in pravno državo. Če bo Egipt postala strpna država, bo to začetek, način za gradnjo demokracije in pravne države kasneje. Mislim, da bo Egipt uspešnejši kot Evropa. V Evropi smo zato potrebovali 200 let in mislim, da jim lahko pomagamo. No, Hvala lepa, hvala lepa za ta krok. Zdaj pa prihajamo na postopek. Ujemite pozornost predsednika. Nismo imeli veliko prijavljenih eh, za to eh, razpravo. In najprej predajem besedo Eleni Česko za eno minuto, po eni minuti vam bom izklopil mikrofon. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Izvolitev novega. Eh, egipčanskega predsednika naj bi stabilizirala situacijo. Nažalost pa se je vse skupaj sprevrglo v obratno smer. Mursijeva odločitev, da bo okrepil svojo pozicijo, je lahko grožnja na poti v demokracijo. Močno sem podprla arabsko pomlad, vključno z tisto v Egiptu, vendar pa mislim, da ne bi smel avtoritarni režim nadomestiti drugega. <clears throat> Zato bi moral predsednik omakniti eh, svoj odlog, ki razširjuje njegova pooblastila. Najboljši način za to, da bomo slišali ljudi, bo referendum o ustavi 15. decembra. Z sprejemom nove ustave bo Egipt eh, naredil nov korak eh, v smeri tranzicije v demokratično družbo. Hvala lepa. ne dovoljujemo mestnih vprašanj. Eh, gospod Durante, nimamo eh, modrih kartonov eh, med tem postopkom. Besedo ima zdaj gospod Mari. Gospod Murphy. Arabska pomlad naj bi se spremenila v arabsko zimo, kar so pripričali veliki protesti, ki so onemogočili Mursijo, da bi si prigrabil večje pristope dostojnosti. Eh, tukaj eh, smo videli nove podobe bivšega Mobaraka, ampak mladi ljudje so pokazali možnost mobilizacije in eh, veliko moč pri protestiranju. Situacija je kritična, napadi na demokratične borce za pravice delavcev, žensk in tako naprej. Množično gibanje lahko ubrani Eh, demokratične aspiracije in željo ljudi, da se borijo proti revščini, za izobraževanje, proti nepismenosti, za pravične plače. Tega ne bodo preprečili eh, kapitalistični konzervativci samoslimanske bratovščine imajo, in ostali, ki imajo interes eh, za to, da bi ustavo postavili na temelje zaščite kapitala. Hvala lepa. Zdaj ima besedo gospod Savela. Oh, I didn't hear you, Mr. President. Oh, sorry. Nisem vas slišala, gospod predsednik. Je Egiptus flejete, kirije Ipurgos, kirije Egipt eh, trpi. To je dejstvo gospod eh, predsednik, eh, gospod komisarka oziroma svet, komu lahko še zaupamo, gospodu Mursijo ali komu drugemu. Eh, v zgodovini Egipta je vedno vojska posegla v prehodnih obdobjih in poskrbela za določen red. Tehnična podpora. je eh, pomembna. Mednarodna skupnost bo podprla vsakogar, ki bo lahko spostavil neki red. Zdaj moramo najprej eh, podprijeti eh, drž prizadevanje države, ljud država nekako razpada, ljudje so na cestah, zdaj gre za preživetje. Egipt, kot ste dejali, gospa ministrica, bo govorica je bila prekinjena. Mislim, da je prišlo do pomote, ne vem, če ste želeli postaviti vprašanje ali ste se prijavili eh, za eh, spontane govore. Gospa Muniz, manj kot eno minuto eh, potrebujem. Mislim, da zdaj. da zdaj ne moremo spregledati referenduma o ustavi v Egiptu. Brez eh, misije opazovalcev iz Evropske unije so egipčanske oblasti same ponudile, da se volitev odeležijo neodvisne organizacije in spremljajo potek eh, plebiscita in eh, to možnost bi moral izkoristiti tudi Evropski parlament. Hvala lepa. And now I ask, uh, first of all, good evening, everybody. No, najprej naj vas vse pozdravim. Zdaj pa bi eh, prosil komisijo, da povzame, ne? No, sorry, sorry. Uh, I ask the council. Ne, ne bo komisija, ampak eh, svet bo povzel to razpravo. Eh, hvala, gospod. Uh, Eh, predsednik. Evropska unija in Egipt eh, sta bila vedno tesna partnerja, povezana z zgodovino, geografijo in skupnim ciljem miroljubnega in stabilnega sosedstva. Vsi smo bili impresionirani, ko so egipčani iz vseh uh, slojev se odpravili na ulice januarja 2011 in jasno in glasno zahtevali legitimne politične in eh, socioekonomske pravice v Evropski uniji se je hitro rešila podpora za to demokratično tranzicijo. No, pot je bil, ni bila ravna polna lukken in takšna bo tudi ostala, dokler ne bo Egipt zaključil z eh, svojo demokratično tranzicijo in zagotovil človekove pravice za vse. Vsaka nova finančna pomoč eh, z posojili, za katere prosi komisija, mora zdaj slediti načelom evropske sosedske politike ter pristopov, ki smo ga oblikovali ob izbruhu arabske pomladi. Novi pristop je namenjen nudenju dodatne pomoči tistim državam, ki si resnično eh, prizadevajo in konsolidirajo politične in demokratične reforme eh, s ciljem vključujoče rasti in večjo socialno pravičnost. Zagotovili bomo, da bodo ta načela upoštevana in da se bodo tudi ustrezno izvajala v vseh eh, državah v sosedstvu, vključno s Egiptom. Prav tako se moramo zavedati, da je večina evropskih programov namenjena egipčanom in najbolj renljivim egipčanom. Za primer, letos eh, smo sprejeli pomoč v, na ključnih področjih ostalih eh, novih delovnih mest, eh, zaposlovanje mladih in poklicno izobraževanje. Podporo bomo pošiljali preko lokalne uprave ali nevladnih organizacij. V Egiptu je zelo spremljiva situacija. Spreminja se iz trenutka v trenutek, iz ure v uro. Vsi se strinjamo, da je Egipt ključnega pomena, tako za nas, Evropsko unijo, kot tudi za celotno regijo. Slišali smo nekaj o regionalni razsežnosti in pomenu Egipta v regiji glede položaja v Gazi, pa tudi celotne situacije na Bližnem shodu. Prav tako se strinjamo, da moramo biti potrpežljivi. Kajti? Za tranzicijo je potreben čas. Zagotoviti moramo, da bodo spoštovane manjšine, sploh eh, pa verske manjšine. In to mora biti ena ključnih komponent eh, egipčanske demokracije. Enako velja tudi za spoštovanje človekovih pravic. Ustava mora biti rezultat, kar se da široke nacionalne podpore, nacionalnega soglasja. To je sporočilo, ki ga Evropska unija pošilja našim egipčanskim partnerjem. delati moramo naprej. Zdaj, ko razpravljamo, se pripravljajo novi predlogi za razpravo. Kot je povedala gospa Sargentini, ne gre za diplomacijo megafona, ampak diskretno še ne pomeni, da nismo jasni in močni v naših sporočilih, da bi na pragmatičen način pokazali, podporo Evropske unije egipčanski demokratični tranziciji je. Akcijska skupina, ki je bila organizirana 13. in 14. novembra, pripravila vse naše podporne ukrepe, investicije, zagotavljanje mobilnosti, izmenjave in finančno podporo v obliki eh, posojil. torej nutni nemiri ne morejo zasenčiti uspeh eh, naše akcijske skupine. Z novim dogovorom z Egiptom je Evropska unija v enkratnem položaju, da pomaga Egipto pri spoštovanju načel. V trenutni situaciji se moramo v Evropski uniji še bolj angažirati za ta cilj. Naj še enkrat ponovim, da je demokratična tranzicija dolgotrajen proces, ki zahteva trdo delo, potrpežljivost eh, in seveda tudi ustrajnost. Evropska unija bo še naprej podpirala egipčane v tem težkem tranzicijskem obdobju in to s odločnostjo in ustrajnostjo tako da bi prevladala demokracija, človekove pravice, pravna država in dobro upravljanje. Hvala lepa. Eh, much, Hvala lepa, gospod Kozeku Markulis. Hvala lepa. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko. Tukaj gre spet za izjavo visoke predstavnice podpredsednice komisije in sicer gre za sklep izraelske oziroma odločitev izraelske eh, vlade.